Gospod Kurt Lehner, poročevalec, ima besedo. Izvolite. Sie haben das Wort, Herr Lehner. Izvolite, gospod Lehner. Hvala, gospod predsedejoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Za evropskega državljana, ki ima uh, svoje premoženje v drugi državi članici, je v tem trenutku uh, eh, skoraj da nemogoče uh, zapustiti to uh, svojim dedičem. Uh, vse skupaj traja in stane ogromno. 12 milijonov državljanov EU živi v drugi državi članici in ima premoženje v drugi državi članici. Dva, 13 odstotkov uh, premoženja je v lasti državljanov iz druge države in 20 odstotkov državljanov Evropske unije ima premoženje v tujini. V prihodnosti se bodo lahko eh, zapustniki odločili, da za njihovo zapuščino velja pravo države članice, ki eh, si jo sam zapustnik od eh, izbere. To je dosti nenavadno za večino nacionalnih zakonodaj države članice pravica oziroma pravo za dediščino velja za celotno zapuščino, ne glede na to, kje se nahaja. V tem primeru torej ne bo več prihajalo do delitve zapuščin na več delov glede na eh, različne zakonodaje. Sodne odločbe o tem bodo v prihodnosti vzajemno priznane. Za dediče, ki so se do sedaj morali boriti za svojo dediščino na več sodiščih v več državah, je pomembno, da ustvarjamo evropsko potrdilo o dedovanju, ki ga morajo vse države članice priznati za upis eh, premoženja v zemljiško knjigo in v vse ustrezne registre, pa tudi, kar zadeva Eh, dostop do bančnih računov. To bo poenostavilo življenje našim državljanom, pa tudi prihranilo jim bo nekaj denarja in časa. Zdaj pa še nekaj podrobnosti. Ta uredba ne velja za uh, davek uh, na dediščino. To je prvo vprašanje, ki ga državljani postavljajo v zvezi z uh, tem uh, vprašanjem in to je treba povdariti. Drugo, tudi eh, pravo držav članic na področju dedovanja se ne spremeni. Poleg tega uredba bo začela veljati tri leta po, zače, po njeni sprejet, njenem sprejetju in četrtič Irska in Združno kraljestvo sta se zaenkrat odločili, da ne bosta pristopili k tej uredbi. Za razliko od drugih uredb na tem področju, tukaj ne gre za kodificiranje in uh, dopolnjevanje že obstoječih sporazumov, temveč gre za popolnoma nov pristop eh, na področju dedovanja. Zaradi tega je treba zlasti priznati dobro upravljeno delo Evropske komisiji. V času posvetovanj, ki so trajala dve leti in pol, pa smo lahko eh, prvotni predlog komisije v bistveni meri izboljšali. Zato se želim zahvaliti prvič kolegicam in kolegom v odboru za pravne zadeve, ki so prispevali celo vrsto izboljšav in dopolnil. To pa velja tudi za svet, kajti v vseh formacijah sveta je svet intenzivno delal na izboljšavah prvotnega predloga. Zlasti se zahvaljujem danskemu predsedstvu, ki je zaključilo z razpravo o tej uredbi. In ob koncu še enkrat hvala komisiji, ne samo zato, da je pripravila dober prvotni predlog, temveč da je tudi vsebinsko in eh, strokovno dobro vodila pogajanja. Gospa komisarka, dovolite mi, ker smo pravkar govorili o enakosti spolov, da dodam, da je po mojem mnenju komisija na tem dosjeju resnično delala dobro, zaradi tega, ker so bile v glavnem v komisiji v to delo vključene ženske. Torej, ta uredba je relativno enostavna, razumljiva, kajti v pogajanjih nam je uspelo nekatera eh, nejasna vprašanja razčistiti. Vsi smo seveda pri teh pogajanjih nekoliko popustili in na ta način smo Eh, prišli do dobrega rezultata. Hvala. Gospod Lehner, v imenu komisije dajem besedo podpredsednici gospe Redingovi. Eh, res sem zadovoljna, da je ta točka na današnjem dnevnem redu plenarnega zasedanja, kajti državljani res že predolgo čakajo. Uh, Svet je že leta 2000 ugotovil, da je ta problem tak, da zahteva ukrepanje in sedaj eh, prvič sprejemamo evropski instrument na področju dedovanja. In to ne bo zadelo le ne, malo ljudi. Namreč okrog 10 odstotkov vseh eh, dednih zadev v Evropski uniji ima mednarodno dimenzijo. Gre za vrednost približno 120 eh, milijard evrov in ta uredba dejansko daje enkratno možnost, da lahko pokažemo, da Evropa ukrepa za to, da poenostavlja predstavi eh, težke pravne in človeške situacije. Vemo, da je dedovanje zelo občutljivo področje, ki je eh, neizogibno povezano na eh, pravne sodne sisteme in politiko veliko eh, na področju družine in prav gotovo obstaja tukaj veliko razlik. Imamo pa v osebi gospoda Lehnerja zelo dobrega poročevalca in uh, mislim, da bo to verjetno eno vaših, uh, ena vaših zadnjih uh, opravil v tem parlamentu, kaj te kmalu se boste upokojili. Uh, mislim pa, da ste opravili odlično delo v imenu državljanov Evrope kot poslanec. Rezultati, ki jih eh, predlagate, so izredni in komisija jih v celoti podpira. Rezolucija, eh, ki naj bi jo sprejeli jutri, pa podpira osnovne cilje eh, in sicer z zapuščino bo eh, urejal eno samo pravo in sicer eh, pravo države običajnega bivališča. Ljudje bodo lahko vnaprej eh, se odločili, katero pravo bo veljalo. Lahko se bodo odločili za domače pravo, ne glede na to, kje bodo živeli v Evropski uniji ali imeli bomo prost pretok sodnih odločb in avtentičnih instrumentov v Evropi in eh, seveda Evropsko potrdilo o dedovanju bo omogočilo eh, ljudem možnost, da svoje pravice uveljavljajo po celi Evropski uniji. Popolnoma se strinjam z poročevalcem. Eh, besedilo, o katerem razpravljamo že zelo dolgo, je zelo izboljšalo, zahvaljujoč trdemu delu samega poročevalca, pa tudi odbora. Še posebej je ustrajal na pravni varnosti za tiste, ki, piše, ki so napisali v poroko še pred uvedbo te uredbe. Najlepše hvala za opravljeno delo, za vas trud in prepričana sem, da je to ena od eh, zadev, ki jih lahko uh, damo na mizo v Evropskem letu državljanom, da pokažemo, da nam je za njih dejansko mar. Najlepše hvala podpredsednici komisije in sedaj v imenu političnih skupin dajem eh, besedo kolegu Lenaju v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod predsedujoči, poročevalec, gospa komisarka. Žal mi je, da nas je tako malo tukaj v tem, tej dvorani zasedamo pozno, eh, pogovarjamo se o zelo pomembni eh, zakonski eh, uredbi, ki vpliva na več kot 10 odstotkov vseh državljanov Evropske unije in ki se nanaša na ogromno premoženja. Verjetno pa je posredno vključenih v to še cela vrsta drugih državljanov. Ne vem, tako pozno po noči se mi ne zdi pro, uh, primerno razpravljati o tako strateškem vprašanju. Morda bi se na konferenci predsednikov morali enkrat dogovoriti, da uh, nekaj ukrenemo. Kajti toliko državljanov Evropske unije bo imelo koristi zaradi te uredbe, da je resnično velika škoda, da ne se tako malo. Res gre za zelo pomembno zadevo. Gre tudi za zelo zahtevno zadevo, gre za zelo kompleksno področje in zato bi še enkrat se kot predsednik eh, odbora za pravne zadeve zahvalil gospodu Lehnerju, ki je tesno sodeloval z nami pri pripravi tega dosjeja. Delov je trdo in dolgo časa, zato se mu resnično o, zahvaljujem in mislim, da je pravo poslovilno darilo Evropskemu parlamentu s tem. A, eh, Eh, pripravil. To je resnično pravno izjemno dobro eh, utemeljen eh, predlog in ker se je gospod Lehner odločil, da bo konec tega tedna odstopil kot član Evropskega parlamenta, nas bo žal zapustil, ampak verjetno bo to lahko naredil z dvignjeno glavo. To poročilo odraža tudi zelo eh, intenzivna pogajanja. Gospod Lehner je marsikoga v svetu uspel pripričati o svojem eh, pravu, o svoji strokovnosti in mislim, da smo tako prišli do dobrega zakonskega akta, ki bo pomagal državljanom Evropske unije na obmenih, pa tudi na čezmenih področjih. Hvala. Najlepše hvala, gospod Lene. In sedaj dajem besedo kolegu Luigiju Perlinguerju v imenu skupine SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sprva naj se tudi sam pridružim pri srčnemu pozdravu kolegi Lehnerju. Tudi sam enako pozitivno ocenjujem njegovo delo ki ga je opravil izredno kompetentno ter ustrajno. In ta predlog uredbe uh, je za njega postal skoraj neke vrste otrok, uh, skrbel je za njega v okviru odbora za pravne zadeve in mislim, da je na to lahko ponosen. In glede same uredbe. Sem tudi sam pripričan, da gre za pomembno stvar, ki mogoče ne bo na naslovnicah, ne gre za vprašanje visoke politike, ampak gradnja Evropske unije poteka tudi tako, da zagotavljamo in da spoštujemo interese državljanov v vsakdanjem življenju gre za milijone ljudi, ki se eh, soočajo z velikimi problemi pri dedovanju in eh, včasih se to dotika prav občutljivih eh, zadev v okviru družine. In Evropska Eh, politika je lahko ponosna, da je temu posvetila pozornost. Gre za nove in inteligentne rešitve. Tako, na primer, eh, je oporočitelj tiste, ki si lahko izbere eh, pravo države, v kateri običajno prebiva ali domače pravo. In to daje neke vrste veliko prožnost, še zlasti, ko gre za uh, globoke razlike med različnimi uh, državami, ko gre za urejanje dedovanja. Po drugi strani pa zagotavlja tudi pravno varnost. Ko se enkrat nekdo odloči za neko pravno pristojnost oziroma pravo, ki bo veljalo, se v bistvu. Uh, omejujejo možnosti nastanka konfliktov in na bolj miroljuben način se problematika rešuje, torej z več eh, svobode in več varnosti. Pa samo potrdilo o dedovanju uh, vzpostavlja možnosti, kjer lahko uh, dedič uh, z večjo uh, uh, stopnjo varnosti izbira različne možnosti. In res je tudi, da seveda ta uredba ni odlična, da ni popolna. Eh, obstajajo seveda problemi glede izvršitelja oporoke, eh, neposrednega dedovanja in tako dalje. Ne bi se spuščal eh, v podrobnosti. Rekl bi samo, da upam, da bo svet odobril to besedilo, da bomo dobili uredbo, ampak to pa ne pomeni, da bo še naprej nedotakljiva. Ne moremo enostavno uh, pristati na to, da Združeno kraljestvo na, uh, ne upošteva te uredbe, potrebujemo Združeno kraljestvo in moramo še naprej iti v smeri reševanja te problematike. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tajn. Evropi, jadijo, jadijo frau kommissarin sehr geehrte damen und herren! gospa komisarka gospe in gospodje ko gre za družinsko pravo ko gre za pravo ki se uporablja in ko gre za eh, pravo o dedovanju tu eh, ta zakonodajni akt verjetno resnično stvari ureja eh, tako da bo eh, imelo to veliko koristi za naše državljane. Mislim, da smo v okviru teh pogajanj rešili ne politično vprašanje, temveč smo resnično uh, prispevali k reševanju uh, nekaterih vsakodnevnih problemov našim državljankam in državljanom. Sedaj bodo lahko eh, dediči bistveno lažje uveljavljali svoje pravice, ne bo jim treba iti v tujino, tam uh, tožiti ostale in tako naprej v dednem pravu doživljamo spremembo celega sistema in na ta način bomo lahko uh, omogočili zapustniku, da določi pravo države, ki si jo bo izbral kot isto, ki bo urejalo uh, celotno, celoten proces dedovanja. Vendar nekdo, ki živi recimo v Strasburu, eh, pa se čuti bolj navezanega na nemško državo, se bo sedaj lahko eh, poslužil francoske zakonodaje na mesto, da mora to narediti v zapletenem sistemu v Nemčiji naprimer tudi državljani iz severa Evropske unije, ki preživljajo zimo nekje na Majorki, bodo sedaj lažje nepremičnino, ki jo imajo tam, zapustili svojim eh, zapustnikom. Žal pa Danska, eh, Združeno kraljestvo in Irska se niso odločile pridružiti se tej ureditvi, kar je obžalovanja vredno zaradi tega, ker eh, bo to eh, sedaj v več, veliki meri škodilo njihovim državljanom. Še enkrat bi se želela tudi jaz zahvaliti kolegi Lehnerju za to, da je ogromno energije vložil tudi kot strokovnjak v pripravo te nove zakonodaje. Hvala. Pomeni omilitrija in je kirija Eva Lichtenberga, ex nomad somado soba. In sedaj dajem besedo kolegi Evi Lichtenberger v imenu skupine zelenih za eno minuto. Najlepša hvala. Na začetku bi se tudi sama želela zahvaliti kolegi Lehnerju, ki je opravil odlično delo, bil je vedno pripravljen prisluhniti vsem, ki smo mu želeli kaj svetovati. Ta ureditev pravzaprav ureja uh, de, fact, eh, de facto tisto, oziroma de jure tisto, kar se je de facto že leta in leta dogajalo. Eh, ljudje se iz evropskih držav selijo iz ene v drugo, tam nakupijo nepremičnino in sedaj jim bo bistveno lažje urejati dedovanje te nepremičnine. Zato se mi zdi dobro, da smo sedaj končno sprejeli to odločitev, žal pa moram dodati ponovno, ne vem koliko krat se je to v preteklosti že zgodilo, Združno kraljestvo ne bo uporabljalo te uredbe. No, k sreči je takšnih izjem malo. Meni je pomembno tudi, da, e, da pari enakih spolov se lahko ne bodo diskriminirani, če bo šlo, prišlo do sklicevanja na javni red, kadar um, bodo želeli svojo nepremičnino oziroma svojo zapuščino prepustiti nekomu v drugi državi članici. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti konec koncev eh, pogoji življenja tudi v družinah so se bistveno spremenili. Potorast, to, na kirjo, eh, sadzat, Karim. Ja, Sedaj dajem eh, besedo kolegu Karim Sajadu v imenu skupine ECR. Izvolite. Spoštovani, v tej dvorani bodo eh, sedaj k malu začeli. Eh, kazati s prstom name zaradi komentarjev o Združenem kraljestvu v tem kontekstu. Naj eh, se zahvalim kolegu Lehnerju za ogromen napor, ki ga je vložil v to delo. Mislim, da je to potekalo kaki dve leti, zato sem mu izredno hvaležen in uh, želim mu tudi vse dobro, uh, ne glede na to, uh, kaj bo počel, ko zapusti ta parlament. Pogrešali ga bomo. Eh, glede eh, tega, kar je rekel gospod Lene o času, kdaj poteka ta eh, razprava, to ni vaša napaka. Z evropskim ministrom eh, Združenega kraljestva ne bi se dobil danes večer in o tem razpravljam, da do tega ne bo prišlo. Naj eh, povem, da sem izredno razočaran, da eh, se je svet odločil tako, da Združeno kraljestvo in Irska se nista odločili, da se vključita v to uredbo. Vedno sem razlagal, da je možnost opcije zelo teoretična, kajti praktična praktična izvedba je zelo vprašljiva za mnoge evropske državljanje. Približno 15 odstotkov vseh dednih zadev znotraj Evrope znotraj Združenega kraljestva ima eh, čezmejno dimenzijo. Eh, tri odstotke prebivalstva Združenega kraljestva je iz drugih držav članic. In eh, mislim, da tukaj obstajajo resne napake ki je zaradi uh, katerih uh, mnogi državljani, ki živijo uh, v uh, Združenem kraljestvu, ne bodo imeli zagotovljenih sveh, vseh pravic. Uh, delegacije v uh, svetu uh, so, imajo pomisleke glede eh, samega izvajanja in eh, prakse v Evropski uniji so tukaj zelo raznolike. Eh, prav gotovo moramo izpolniti potrebe državljanov po vsej Evropski uniji. Drugo branje, tudi če zelo kratko, bi nam omogočilo reš, razrešiti še preostale probleme, kajti v interesu vseh nas, eh, komisije in sveta je, da dejansko eh, rešimo tiste težave, ki smo se jih namenili rešiti že od začetka. Najlepše hvala. Hvala lepa in sedaj dajem besedo kolegu Jaroslavu Pašku za eno minuto. Predsedajoči, važna pani komisarka. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, za velikim zanimanjem eh, sem eh, prebral predlog. Eh, uredbe o pristojnosti pravo, ki se uporablja pri znavanju izvrševanju sodnih določb in javnih listih v zapuščinskih zadevah eh, ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju. Prav gotovo eh, lahko eh, nastanejo težave za dediče, če oporočitelj živi v drugi državi. Vendar pa. Eh, pristojnost in eh, veljavno pravo, če bi bila vezana na neko običajno prebivališče, eh, ki ni jasno definirano v samem dokumentu, mislim, da ta rešitev ni dobra, gre za zelo nejasno definicijo, pravzaprav le za opis in to pomeni, da različna sodišča v različnih državah članicah to lahko tolmačijo na različne načine. Eh, potrebujemo pri taki občutljivi temi bolj jasne in in natančne definicije. Hvala. Edino eh, toratologo, štankirjo Dimitar Stojanov. Najlepše hvala in sedaj dajem kolegu eh, besedo Dimitru Stojanovu, neodvisen poslanec. Najlepše hvala. Ko gre za uh, zahteve na področju dedovanja, uh, se prav gotovo lotevamo najbolj kompleksne problematike na področju prava. Eh, ta, s, takim, s tako zadevo sem se v civilnem pravu osebno srečal. Eh, sam sem takrat še študiral pravo in eh, govorili smo o delitvi zapuščine takrat smo to za potrebe študija poenostavili. Imam pa tudi nekaj osebnih izkušenj na tem področju. Torej gre za izredno kompleksno problematiko. Naš kolega Lehner je opravil ogromno dela in dosegel je pravzaprav zelo veliko. Eh, ta njegov dosežek je nekaj, kar si bomo zapomnili v tem parlamentu, pa tudi sam poročevalec bo to pomnil. Sam pa bi rad izpostavil nekaj čisto drugega. Ehm, pri tem se pa seveda naslanjam na eh, poročila, ki jih je opravnaval odbor za pravne zadeve. Namreč zakonodajni predlogi, eh, komisije so nažalost nedovolj kakovostni. Seveda se zanašate na nas kot dobre evropske politike, ki uh, smo zavezani k svojemu delu, ampak eh, želil bi si več kakovosti so strani komisije.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 predsedujoči prekinja govornika. Kolega Cvjevka, se opravičujem, ker vas prekinjam, ampak imamo tehnične težave. Se opravičujem, ker vas prekinjam, ampak tehnične težave imamo. Bi lahko, prosim, začeli še enkrat? Izvolite. Do you have now the Polish translation? Is working. Ste odpravili tehnične težave?

Gospod predsedujoči, kot rečeno, bom pustil ob strani ta problem, ne želim izgubljati čas, ampak mislim, da bi morali to razpravo nekoliko bolje načrtovati. Eno uro že zamujamo, mislim pa, da je to zelo pomembna tematika in tudi, po mojem mnenju, razprava ne bi smela potekati tako pozno v Evropskem parlamentu, ki je na vse zadnje pomembna institucija. Gospa komisarka, gospe in gospodje, pogosto nam očitajo, da se pogovarjamo o zadevah, ki so pravzaprav precej oddaljene od tistih težav, s katerimi se državljani vsakodnevno soočajo. Ponavadi imajo kritiki prav, zato ker razpravljamo o vprašanjih, za katera evropske institucije spoh niso pristojne. Danes pa je situacija drugačna. Govorimo namreč o zadevi, ki je zelo pomembna za državljane ta dokument je pomemben, zato ker bo državljanom tudi pomagal pri različnih situacijah. Kot veste, je že tako ali tako težko, ko nekdo izgubi bližno ali ljubljeno osebo, potem se mora pokvariti še to sitno zadevo, ki je povezana z dedovanjem. Tako da je to res križev pot. Delo ki ga je opravil kolega Kurt Lehner, ki se mu mimo grede tudi prisrčno zahvaljujem, je koristno za vse strani, zato ker se mi zdi, da bomo s tem dokumentom zagotovili veliko večjo pravno varnost in gotovost. Kraj... Mislim, da bomo prav s tem dokumentom uspeli vzpostaviti ustrezen evropski zakonodajni okvir za področje dedovanja, ne da bi istočasno posegali v nacionalno zakonodajo. Ne bomo se spuščali v nacionalno zakonodajo, je pa res, da bomo prosili, da se na ravni držav članic spreme ustrezne določbe, s katerimi bodo državljani lahko urejali dedovanje, tudi če imajo svojo zapoščino v različnih državah. Potrdilo o dedovanju je tisto, ki nam bo pri tem veliko pomoč, kajti na podlagi tega potrdila se bo tudi izvršil postopek dedovanja. Kolega Lehner je delal na tem poročilu dve leti in pol, sodeloval je z različnimi strankami. Mislim, da je to poročilo dobro, da prinaša dodano vrednost. Kot veste, v Evropi obstaja precejšna razlika, ko gre za dedno pravo. Države članice imajo dolgo tradicijo na področju dedovanja in na tej podlagi tudi oblikujejo svoje dedno pravo, zato tudi prihaja do razlik. Moram pa reči, da je poročevalec izvrstno opravil svoje delo, ker je to tako kompleksno področje, smo morali predvideti tudi, kje bi lahko prišlo do kolizije prava. V ta namen smo predvideli posebne določbe. Mislim, da bi ta dokument morali podpreti in državljane o njem obvestiti. Hvala. Pa, galo, pa, polina, hvala lepa. Lepo vas prosim, da spoštujete dodeljen čas za govor. Gospa Regner za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa podpredsednica komisije, gospod poročevalec. Nova uredba o dednem pravu bo olajšala življenje mnogim zapustnikom in tudi dedičem, kajti uh, zamudnost in tudi stroški se bodo drastično zmanjšali gre za to, da moramo ljudem, ki imajo, ki živijo v eni državi članici, imajo pa uh, zapuščino v drugi, imajo možnost načrtovati svoje, z, svoje volilo. Zaradi tega mislim, da je to dober zakonodajni akt vendar žal nekatere države članice v svetu niso zmogle nekaj uh, več dobre volje in uh, se pridružiti temu, uh, uh, temu, uh, tej uredbi. Združeno kraljestvo, Jerska, Danska ostajajo za izjeme. Vendar to ne bo samo škodilo njihovim lastnim državljanom, temveč žal bo to negativno vplivalo tudi na državljane Eh, držav članice izven eh, otoka. Mislim, da žal nismo imeli možnosti, da bi preprečili tako imenovani forum shopping, torej iskanje najbolj ugodnega sodišča eh, v tem primeru. Evropski parlament se je v vseh pogajanjih zauzemal za skupno rešitev, v kateri bodo vključene vse države članice. Ker pa se v svetu države članice niso mogle dogovoriti, ostaja cela vrsta zadev še neustrezno urejenih, kar seveda povzroča pravno negotovost. Sedaj treba pozvati države članice, da dosežejo kompromisše o dveh odprtih eh, vprašanjih, namreč v imenu eh, enostavnejše zakonodaje in v imenu večje pravno varnosti. Zato plediram, da se svet eh, čim prej pridruži parlamentu in komisiji. Nova uredba je praktično usmerjena in je pravilna in eh, na ta način upajmo, da ne bo onemogočala našim državljanom uh, dobiti pravico tudi v Združenem kraljestvu in na Irskem. Hvala lepa kolega Wojciechowski pa je naslednji za dve minuti. Prevodničanci. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pogovarjamo se o enem od tistih vprašanj, kjer lahko dejansko pokažemo, da je Evropska unija pomembna in da lahko odigra pomembno vlogo tudi za evropske državljane. Dedno pravo je namreč pravo, ki zadeva veliko večino prebivalcev. Res je, da nekateri tekom svojega življenja ne zaslužijo veliko, ne pridobijo veliko premoženja. Vseeno pa je veliko oseb, ki imajo določeno zapuščino in slej ali prej se znajdejo v položaju, o katerem danes govorimo in ki ga je tudi kolega Lehner opisal v tem poročilu. Kolega je opravil izjemno dobro delo, zato ker se mi zdi, da je s tem tudi olajšal delo državljanov, zlasti, ko gre naprimer za postopke priznavanja, oporok, ko gre za opredeljevanje pristojne države oziroma sodišča, prava, ki se uporablja. Zato bi tudi rad čestital kolegi Lehnerju za delo, ki ga je opravil. Zdi se mi, da bodo določbe iz te uredbe v veliko pomoč državljanom v Evropi, ko bodo leti urejali svoje zapuščinske postopke, ne da bi pri tem naleteli na prevelike upravne ovire ta vprašanja so zelo kompleksna, kajti pogosto ne vedo, katera pravo je pristojno, katere določbe veljajo in tako naprej. Hvala lepa, sedaj pa za minuto kolega Betn. Hvala, gospod predsedujoči. Ta uredba je po mojem mnenju še en korak na poti k evropskemu pravu z področja lastništva. Tako da gre tu še za en korak k temu, da se uvede tudi evropsko pravo na področju obdavčenja nepremičnin. Zdi se, da želi Evropska unija sedaj prevzeti nadzor nad dednim pravom. Kaj lahko povem? pa je, da sem vesel, da je Združeno kraljestvo uveljavilo opt-out. Ne sicer na načelni podlagi, ker nimam načel, ko gre za vprašanje Evropske unije in eh, britanski javnosti lahko hkrati serviraš samo toliko in toliko zadev. Mislim pa, da Združeno kraljestvo nikoli ni imelo resnih namenov, da izbere možnost opt-in pri tej uredbi. Danes se sicer ni oglasilo veliko poslancev, ampak kar nekaj poslancev iz moje države meni, da ni smotrno Evropski uniji prepustiti dodatne pristojnosti na tem področju. Iz eh, Britanske Independence Party smo zagotovo proti tem uredbi. Hvala. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kolega Baldasare za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, kolegice in kolegi. 450 tisoč mednarodnih postopkov dedovanja se sprožijo v Evropi na letni ravni. 120 milijard evrov so vredni ti zapuščinski postopki, kot je nekdo že omenil. Vseeno pa obstajajo še vedno ogromne težave za evropske državljane, ko leti želijo ugotoviti, katera država je pristojna, kateri organi so pristojni za postopek dedovanja. K temu naj dodam še to, da velika večina držav članic državljanom ne dopusti, da izbere pravo, ki se bo uporabljalo v postopku dedovanja. Poleg tega se pojavijo številna vprašanja tudi pri priznavanju javnih listin ali notarskih zapisov iz druge države. Obstajajo številne pomankljivosti, državljani imajo ogromne potrebe na tem področju in vse to bo zapolnila ta uredba, ki jo bomo upam sprejeli. Kolegice in kolegi, s tem ne bomo sprejeli samo še enega klasičnega zakonodajnega akta, temveč bomo začeli izvajati instrument, ki se uporablja za urejanje ključno pomembnih vprašanj za vsako družbo. Sam pojem dedovanja za poščinski postopek pravila in posamezni vidiki vseh teh elementov imajo precejšne učinke na vsako družbo. Zaradi tega razloga se tudi prisrčno zahvaljujemo vsem tistim, ki so prispevali k pripravi tega zapletenega dokumenta. Še posebej kolegi Lehnerju, ki je opravil delo na zelo poglobljen način v tem postopku, ki se sedaj izteka je res opravil odlično delo in zahvaljujem se mu v svojem imenu in v imenu milijonov evropskih državljanov, ki bodo lahko uporabili ta instrument, ki v celoti izpolnjuje njihove zahteve in ki bo tudi prispeval k nadaljnim postopkom v okviru evropske integracije. Hvala. Darina Nevedalova. Hvala lepa, sedaj pa gospa Nevedalova za minuto in pol. Mislim se, da treba sodelovati z zakladnimi. Hvala lepa. Mislim, da bi se morali strinjati s temi ključnimi predlogi, ki jih je predstavila komisija. Res je, da na nacionalni ravni ne bomo spreminjali zakonodaje, res pa je tudi, da bomo poskrbeli za veliko bolj enostavno izvajanje zakonodaje pri čezmejnih postopkih. Ta predlog daje pravno varnost, zato ker je jasen, razumljiv, ker ga razumejo tudi navadni državljani. S tem dokumentom bomo omogočili to, da se bo zapuščinski postopek izpeljal v enem kosu, da ne bo razdrobljen. Uporabljalo se bo naprimer pravo države, kjer je imel zapustnik običajno prebivališče. Zapustnik bo tisti, ki bo tudi sprejemal odločitev o tem, katero pravo naj se uporablja za zapuščinski postopek. S tem bomo zagotovili določeno mero pravne varnosti tudi za zapustnikove sorodnike. Res je, da bo še vedno lahko prišlo tu in tam do določenih zlorab, ampak zdi se mi, da bomo s tem znatno izboljšali pravni red. Državljani bodo lahko na bolj učinkovit način uveljavljali svoje pravice. Poleg tega bomo s tem dokumentom zagotovili tudi veliko večjo razumljivost z pravnega vidika. Okrepili bomo tudi pravne vrednote in načela, s tem pa bomo dokazali, da Evropa lahko prinese dodano vrednost. Hvala. Hvala lepa. S tem smo skoraj da že zaključili. Še kolegica Tikal za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če bomo odpravili vse ovire, s katerimi se soočajo osebe, ki želijo uveljaviti svoje pravice na področju dedovanja, bomo zagotovili tudi boljše delovanje notranjega trga. Mislim, da ta instrument zagotavlja vse državljanske pravice na področju dedovanja, zato ker omogoča prenos pravic, ko naprimer zapustnik umre. To pomeni, da bo zapustnik lahko vnaprej uredil zapuščinski postopek že s tem, ko bo izbral pravo, ki naj se uporabi za postopek dedovanja. Upravičenci do zapuščine bodo lahko tudi veliko lažje izpeljali celotni postopek od začetka zapuščinskega postopka pa vse do konca. Potem s tem dokumentom se urejajo tudi oporoke in tako naprej. Na voljo imamo Evropsko potrdilo o dedovanju ki bo tudi omogočilo, da se zapuščina unese v registre oziroma zemljiške knjige v državah članicah. Na takšen način bodo tudi upravičenci lahko predložili dokaz v zemljiški knjigi, v katero bodo upisali vso zapuščino, ki so jo prejeli. S tem bomo tudi zagotovili, da se državljani ne bodo izogibali plačevanju davka, če je to leta predviden v nacionalni zakonodaji. Združeno kraljestvo Irska in Danska se niso odločile za to uredbo in to je škoda. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo na postopek HDI. Gospa Basilsko je prva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bomo s tem poročilom zagotovili dodatna pojasnila in spodbudili tudi mobilnost državljanov. Vesela sem, da ste se odločili, da opredelite pristojnost sodišča na podlagi običajnega prebivališča. Sama sem uložila tudi predlog spremembe številka šest v zvezi s tem. S tem poročilom bomo tudi uveljavili Evropsko potrdilo o dedovanju, s čimer bomo odpravili precej birokratskih ovir. Zagotovili bomo tudi pravno varnost, zato ker bo že od samega začetka jasno, na katerih podlagah se bo izvajal zapuščinski postopek, ki bo tudi veljal v vseh državah Evropske unije. Mislim, da je dedno pravo ključnega pomena in tudi v moji državi predstavlja enega od temeljev v civilno-pravnem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Basesku. Gospod Mesaroš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi evropski državljani imajo pravico, da uveljavijo svoje pravice tudi na področju dedovanja. S to uredbo bomo odpravili vse tiste težave, s katerimi se soočajo dediči, ko želijo uveljavljati svoje pravice, naprimer v čezmejnih postopkih. Mislim, da potrebujemo pravila, ki jih bomo lahko izvajali v vseh državah Evropske unije. Uvedba Evropskega potrdila o dedovanju pa nam omogoča, da odpravimo vse te težave. Sedaj bomo imeli na voljo vse podatke, ki jih bodo potem tudi uporabili pristojni organi, ki jo bodo sprožili za poščinski postopek. S tem se mi zdi, da bomo zmanjšali tudi stroške. Poleg tega bomo morali dati na voljo vse dokumente, ki jih državljani potrebujejo pri upisu svoje zapuščine v zemljiško knjigo. Za zaključek pa bi rad samo še čestital gospodu Lehnerju in se mu zahvalil. Hvala. Ja. Hvala lepa, gospod Mölcer. Ja. Hvala, gospod predsedujoči. Če človek po meni, koliko časa že obstajajo temeljne sloboščine v Evropski uniji, potem se čudi, da se šele v zadnjih letih Evropska unija posveča z nekaterimi pravicami, ki se neposredno nanašajo na vsakega med nami. Mislim, da je Glede na vse večjo mobilnost eh, delojemalcev, torej delavcev, zelo pomembno tudi pravno urediti dedovanje kot eh, področje. Zato potrebujemo eh, takšno zakonodajo, ki je razumljiva povprečnemu državljanu Evropske unije. To, da si sedaj lahko izbere zapustnik pravo lastne države, domače države, mislim, da Eh, olajšuje situacijo vsakemu zapustniku, kajti to je pravo, ki ga najbolje pozna. Istočasno pa bo vsakdo v Evropski uniji natančno vedel, eh, katero pravo si lahko izbere v svojem konkretnem primeru. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo komisarka Redingova. Hvala predsedujoči. Resnično verjamem, da je to dobra novica za evropske državljane. 450 tisoč zapuščinskih postopkov letno se sproži in to so postopki, ki imajo neko mednarodno ozadje. Mislim, da smo s to uredbo uspeli zmanjšati birokracijo. To je tisto, kar bo državljanom tudi omogočilo, da lažje uveljavijo svojo pravico do prostega gibanja pogajanja pri tem vprašanju so bila zelo tehnična. To je prvi, že se pogovarjamo o čezmejnem vprašanju, ki ima tako velik pomen. Pogajanja so bila težka, zato ker so morali vsi udeleženci v pogajanjih najprej vedeti, kakšne pravne sisteme imajo države članice, kakšne so razlike med državami Irska in Združeno kraljestvo sta izpostavili kar nekaj pomislekov, nista se odločili za odeležbo pri tej uredbi. Mislim pa, da je ta uredba sedaj nek pravi kompromis, ki bi ga tudi Irska in Združeno kraljestvo morala sprejeti, zato ker smo vnesli v to uredbo tudi določene varovalke za državljane iz teh dveh držav. Če se Združeno kraljestvo in Irska ne boste odločili, da vstopita v to uredbo, boste še vedno imeli možnost za opt-in v kasnejši fazi. Glede informacij naj povem, da se popolnoma strinjam s poslanci, ki pravijo, da je zelo pomembno, da državljane obvestimo o pravicah in možnostih, ki jih imajo takoj, ko bo ta uredba stopila v veljavo. Evropski svet notarjev je tudi oblikoval spletno stran, ki jo je sofinancirala komisija. Ta spletna stran deluje v 22 jezikih in na tej spletni strani evropske državljani lahko najdejo vse informacije o tem, kakšna so nova pravila in kaj prinašajo s seboj. Dobro je, da se tudi vse notarje v državah članicah obvesti o tem, tako da bodo tudi oni lahko svoje stranke obveščali o možnostih, ki jih imajo. Hvala. Hvala lepa, gospa podpredsednica komisije. Kolega Lehner, dragi Kurt, prosim te, da sprejmeš tudi moje čestitke. Ne, ne, nisem ti še dal besedo, samo še trenutek, lepo prosim. Še par besed bi ti rad. Vas gospod Lehner, dovolite, da vam še sam spregovorim nekaj besed. Namreč želel bi vam prisrčno čestitati. Eh, Naj ti čestitam, dragi Kurt. Želim ti veliko sreče. Upam, da boš izkoristil svoje znanje tudi v prihodnosti in moram reči, da si štejemo čas, da sem lahko s tabo sodeloval v okviru odbora za pravne zadeve. Hvala, gospod predsedajoči, za te eh, prijazne besede. Čez štiri dni in 150 minut bom nehal biti poslanec Evropskega parlamenta. No, ampak. Eh, To pomeni, da bom kmalo lahko to uredbo sam uporabljal za svoje lastne potrebe. No, upam, da ne še prehitro. Vsekakor se še enkrat zahvaljujem komisiji za odlično sodelovanje in to je bil temelj, da smo prišli do tega rezultata. Kolegice in kolegi, pestrost življenja je pač takšna in eh, konflikti, ki se pojavljajo eh, v okviru uh, dedovanja, je pač takšno, da seveda ni moč najti za vse sprejemljive in najboljše rešitve. Kolega Bellinger, uh, s tem, kar si rekel, se v celoti strinjam in uh, mislim pa, da moram nekaj pojasniti. Uh, to moram gospe Regner povedati. Ne gre za tako imenjo clawback uh, uh, pristop, ki ga uporablja uh, Združeno kraljestvo. Mislim, da je to vprašanje Klobeka ustrezno urejeno, ni pa urejeno seveda tako, kot bi to želeli naši prijatelji v Združenem kraljestvu in v Irski. Tukaj ima pač Evropa drugačna rešitev za to vprašanje in nekdo je spregledal, da danes že uh, živijo uh, državljani Združenega kraljestva v Belgiji, v Franciji, imajo tam svoje premičnine, nepremičnine in tako naprej in bodo uh, za njih upor, zase uporabljali francosko pravo oziroma belgijsko pravo. Mislim, da uh, je seveda ta uredba eden od eh, korakov, ki smo jih naredili. V prihodnosti jih bomo naredili še več. Mislim, da čez 20-30 let bomo možnosti eh, zapustnika lahko drugače definirali. Vsekakor pa mislim, da smo sedaj sprejeli uredbo v dobro državljanov, v dobro naših eh, sodišč in mislim, da je na ta način uh, bil dodan še en mozaike evropski uh, stavbi. Hvala predsedujoči še enkrat za vaše lepe besede, hvala tudi komisiji. Ute, liba. Vse dobro, dragi Kurt. E Kolegice in kolegi, razprava je s tem zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob polenih. Naslednja točka na dnevnem redu.